Besedila lahko najdete na seans on direct. Po prekinitvi zasedanja Julija sem skupaj s predsednikom sveta po 74. členu poslovnika podpisal štiri pravne akte, ki so bili sprejeti po rednem pravnem postopku. V sredo bom podpisal nadaljen pravni postopek, ki je bil sprejet po tem postopku. In eh, naslovi teh aktov bodo objavljeni v zapisniku današnjega zasedanja. S tem pa prehajamo na delovni načrt za.